The President! Colleagues, if you <clears throat> would like to take your seats so that we can begin. Kolegice in kolegi, prosim, da zasedete svoje mesta, tako da lahko začnemo z glasovanjem. Najprej moram podati sporočilo glede pisne deklaracije številka 22, ki so jo predložili Gay Mitchell, Nerge Diva, Marion Hawking, Peter Skinner in Angelika Wertmann o epilepsiji. Podpisali so jih večina članov parlamenta v skladu z določilom 123 poslovnika. Bomo poslali deklaracijo naslovnikom in objavili na, na, po današnji seji imena podpisnikov bodo objavljena v zapisniku. Gospi Vertman predajam besedo. In the name of the European advocates v imenu evropskih advokatov za skupino za epilepsijo in v imenu gospoda Mičledeve, gospe Harki in gospoda Skinnerja, ki so podpisali deklaracijo 22.2011, se zahvaljujem za podporo. Dobili smo 45 podpisov. S tem bomo pomagali. 240 podpisov, vsem bomo pomagali 6 milijonom ljudem, zahvaljujem se tudi gospodu Nučijo in ostalim. Hvala lepa še enkrat. Hvala lepa. Hvala tudi vsem soavtorjem. Gospod Šimanski želi besedo. Thank you. Panje in panovje, dišaj na galeriji. Hvala lepa, gospod in gospodje. Danes eh, imamo na galeriji zelo posebne goste, gospoda Jakovica, ki je prišel iz Fatime in